Spoštovani kolegi in kolegice, prosim, če se posedete. Začenjamo z našo sejo. Če ni nobenih ogovorov, potem eh, lahko sprejmemo dnevni red. Nimam drugih sporočil. Tako da bomo kar takoj začeli z glasovanjem. Prosim, če vaše kartice ustavite v naprave, da testiramo, če glasovalne naprave delujejo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Dobro. Prvo glasovanje se nanaša na poročilo kolege Gajerja v zvezi z ENISO, to je Agencija EU za kibernetsko varnost. Gre namreč za uredbo o tej agenciji. Amandma 13. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 18, 19 in 20, to so identični madmaji, kdo je za, proti, to se vzdrži, sprejeto. 17 eh, je brezpredmeten, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, ena za, proti vzdržani, sprejeto, devet za, proti vzdržani, sprejeto. Amadma deset za, proti vzdržani, sprejeto, enajst za, bomo preverili. Amadma deset bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se upravičujem. Amandma o 11 za, proti. Bomo preverili. Začenjamo s glasovanjem. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto, 12 za, proti vzdržanih sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu in to poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 22 za 4 proti. Čestitke poročevalcu. na to uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski. Amandma ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Skup, uh, glasovanje o besedilu poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 24 za, 2 proti. Čestitke gospodu Fernandezu. Sedaj pa še uh, o spremembi proračunu številka 1, splošno v proračunu za 2018. Glasujemo poimensko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 24 uh, glasov za, 2 proti. Na to eh, še uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, tehnično pomoč, eh, to je poročevalka Gardija Zabal. Amandma 1 za proti vzdržani sprejeto, amandma 2 za proti vzdržani sprejeto, amandma 3 za proti vzdržani zavrnen. Amandma 4. O tem bomo glasovali v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. 20 glasov proti, 9 za. To je drugi del. Na to amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo po imensko celotnem besedilu. Konec glasovanja. 25 glasov za, 4 proti, čestitke poročevalki gospe Gardi Zabal. na to še glede prerasporeditve iz prejšnjega glasovanja. O tem bomo glasovali poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 24 glasov za, 4 proti in na to eh, še eh, v zvezi z računskim sodiščem. Proračun za leto 2018, drugi oddelki, poročevalec gospod Ashworth je odsoten. Je poročevalec eh, računskega sodišča tu v dvorani? Ne morem reči, da ni proračunskih posledic, gre za prerasporeditve. Izvolite. Ni nikogar? Ja, ja, tu sem. Hvala lepa, lahko pojasnim. Dobro dan, to se nanaša dejansko na preusporeditve, ki so neutralne z eh, vidike, z vidika proračuna. Gre namreč eh, za prerasporeditev delovnih eh, mest eh, na področju zgradb eh, in pa informacijskih dejavnosti. Oseba bo premeščena v drugo službo, kjer bo odgovorna za koordinacijo. Gre za administratorja. To je prvo delovno mesto, drugo, druga porazpreditev pa se nanaša na varstvo podatkov skladno z novo uredbo in eh, delovno mesto, delovne naloge bo opravljala ista oseba. In eh, te, na podlagi tega enega delovnega mesta bomo sedaj uh, prerasporedili oziroma spremenili to delovno mesto v dve AST delovni mesti. Ena eh, oseba se bo ukvarjala z eh, varnostjo eh, informacij, druga pa z bolj tehničnimi vidiki. Dobro, če ni drugih pripomp, potem lahko to sprejmemo, to prošnjo za prerasporeditev na to glede nepremičninske politike. To ni glasovan, tako da smo sedaj glasovanjem končali. Sedaj bo odbor nadaljeval s prvo izmenjavo mnen v zvezi z predlogom komisije z dne 2. maja in sicer gre za predlog komisije v zvezi z večletnim finančnim okvirjem za obdobje po letu 2020 in za lastna sredstva. Komisar je prišel 3. maja in spomnili se boste, da se je zavezal za to, da bomo skupaj delali, njegova ekipa in naš sekretarjat, zato, da bomo dosegli primerljivost številk. To je vedno težko, glede na to, da so programi sedaj manj številni, da je prišlo do prilagoditev. In ne glede na to zavezo komisarja, nismo uspeli zbližati naših e, ekip in primerjati teh informacij. Danes jutraj smo imeli sestanek v zvezi z tem postopkom in v zvezi z ologo Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev. Eh, sedaj bomo prisluhnili različnim skupinam v zvezi s temi predlogi. Ti predlogi so eh, že sprožili precej eh, precejšnje odzive. 2. maja je prišlo do komentarjev, ki so bili dokaj naklonjeni. Če pa si zadeve bolj podrobno pogledamo, potem pa je mogoče nastopil trenutek, da si to pogledamo z bolj kritičnega vidika. Te številke bodo namreč ključne pri uh, eh, predvoljeni kampanji prihodne leto. Sedaj predlagam, da prisluhnimo našim poročevalcem. Uh, poročevalcem, ki so delali na večletnem finančnem okvirju in na lastnih sredstvih. Gerard Depre je soporočevalec eh, v zvezi z lastnimi sredstvi. In 14. maja eh, do povdne nam je predstavil eh, ta, to poročilo in lahko nam bo povedal nekaj besed o navkih, ki jih je potegnil iz tega, te prve izmenjave mnen. Na to pa bomo prisluhnili še poslancem, ki želijo besedo. Jan Olbricht, Izabel Toma. Izabel? Ja, hvala, gospod predsedujoči. O tem smo že spregovorili o prisotnosti gospoda komisarja Oettingerja. Kot ste povedali, imamo dejanske težave in te so se še poglobile od takrat. Številke, ki jih je posredovala komisija in zlasti sporočilo komisije v zvezi s temi številkami v večletnem finančnem okviru, ki ga je komisija pripravila, to sploh ne ustreza realnosti. Vsakič, eh, ko želimo, da bo neka številka sprejeta, se spremeni oziroma prikrije struktura. To pomeni, da neke številke primerjamo z Eh, številkami Evrope 27 oziroma ko je to bolj koristno eh, Evrope 28. Včasih eh, vključujemo Evropski razvojni sklad uh, Eh, za to, da eh, prikažemo eh, ta prak MFF-a kot višji, kot je v resnici. Ne bom naredila tu seznam vseh trikov, ki jih uporablja komisija, ampak resnično se sprašujemo, kakšna je dejanska verodostojnost teh podatkov, ki so nam bili predstavljeni. Zahvaljujem se eh, službam komisije in parlamenta eh, za upravljeno delo, kaj ti eh, te številke resnično kažejo na resno razliko med tem, kar je komisija predstavila in med tem, kar imamo mi na papirju. Pomembno je, da s komisijo lahko primerjamo vse te številke in zato potrebujemo ta sestanek, ki ga že tako dolgo čakamo. Kar predlagamo je naslednje. Dokler ne bo komisija blagovolila eh, svojih številk primerjati z našimi, mislim, da je dobro, če v dokumente in eh, zlasti v rezolucijo skupin ki jih bomo predstavili na naslednjem zasedanju, da eh, predstavimo številke parlamenta. To je nujno, kajti očitno je, da ne moremo eh, resno razpravljati v odboru za proračun o večletnem finančnem okviru, če ne bomo imeli teh številk. Žal, predlog komisije kaže na to, da politike solidarnosti ne obstajajo več, zlasti na področju kohezije. In to se je odražalo tudi na način, kako uh, se je ta dialog odvijal. In uh, v, tem, uh, v tej situaciji se oduzema enim, da se daje drugim. Uh, In v tem primeru uh, so bili rezi zlasti uh, pri uh, kohezijski politiki in uh, pri kmetijstvu. To kaže na pomankanje ambicije, na pomankanje politične volje strani komisije. Včeraj sem uh, povedala na uh, Evropskem socialno, uh, ekonomsko-socialnem odboru v skupini 1, um, mm, da je komisija tu v eh, neki srednji, eh, srednjem položaju med tem, kar pravi eh, svet in kar pravi parlament. To pomeni, da komisija tu ni prevzela pobude, temveč se je opredelila za nekaj, kar se ji je videlo kot kompromis. Ampak to ne ustreza našim ambicijam. Hvala, gospa Kelvinjo bo zelo razočarana, da zopet ni mogla prisluhniti. Gospa Toma, mislim, da se nam bo pridružila ob enajstih, ampak če lahko povzamem to, kar ste povedali, gre za pomankanje jasnosti, za pomankanje ambicije. Sedaj pa dam besedo Janu Olbrichtu. Hvala, predsedujoči. Povsem se strinjam s tem, kar je Izabel Toma pravkar povedala. To vidimo v svetu. V svetu imamo po eni strani tiste, ki jim predlog ne ustreza, zato ker so rezi preveliki, eh, po drugi strani pa imamo tiste, ki menijo, da so rezi premajhni naše stališče danes mora biti to, da se kot parlament obrnemo na svet, ampak ne moremo pa tega storiti, če ne razpolagamo z natančnimi številkami. To je naš problem. Imamo različne analize tega, kar bo dejanska posledica predloga komisije in pri tem je treba vključiti tudi analizo parlamenta. Sedaj nujno potrebujemo analizo komisije. Zakaj? Dejstvo je namreč, da delamo na zelo splošni ravni, na ravni zelo splošnih eh, informacij. Zakaj? komisija mora vedeti, da je za nas eh, pomembno, za nas kot eh, odbor za proračun, je pomembno, da komisija ve, da je spremenila strukturo eh, proračuna. ISF plus ni več to, kar je bilo to prej. Sedaj imamo dodatne elemente, ki niso bili v ISF-u, zato ISF ne moremo primerjati z ISF plus. Prav tako ne moremo primerjati kohezije danes s kohezijo včeraj. Celotno poglavje kohezije je drugačno. Več elementov imamo, ki jih je treba bolje uh, poznati. Invest uh, eh, EU, naprimer, kaj to dejansko pomeni, kakšne so konkretne številke. Imeli bomo sektorske informacije, ampak tudi to je pomembno. To je podobno temu znamenitemu svežnju EMU. Tudi tu potrebujemo uh, informacije, ko, nam, ko slišimo naprimer o posojilih 30 milijard, uh, katerim se pridružijo potem nacionalni prispevki. Vse to mora biti bolj natančno določeno. Moramo razumeti, da tu gre za spremembo strukture, spremembo filozofije. Uh, In številke so uporabljene na tak način, da danes teh številk ni mogoče primerjati. Naj poenostavim. Ko imamo informacije, da je kohezija minus pet oziroma kmetijstvo minus pet, neposredna plačila minus štiri in kohezija minus sedem, je vprašanje, kaj to dejansko pomeni, kaj to pomeni, eh, če se lotimo analize in analiza parlamenta kaže, da ne gre za minus sedem, temveč za minus deset in za kohezijski sklad minus petinštirideset. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo kohezijske države nemudoma ne prizadete. Komisija morda ve, da kohezijske države ne bodo več kohezijske države, ampak mi tega ne vemo. Nekateri, nekatere med njimi bodo morda presegle 90 odstotkov BNP-ja na nacionalni ravni, ampak dokler tega ne vemo, so to številke, ki jih uporabljamo, ne vemo pa, kaj za njimi stoji. Zato nujno potrebujemo konkretno analizo, zato da bomo lahko situacije primerjali in da bomo lahko začeli delati eh, na, na sektorskih eh, vidikih. Dobro. In sedaj gospod Levandovski, gospod Dupre. Hvala lepa. To je očitno, očitna naloga Evropske komisije, eh, to, da pripravi primerljive številke eh, skladno z mm, konstantnimi cenami za leto 2018, ampak tega nismo prejeli. To pomeni, da tako uh, stran izdatkov kot uh, stran uh, prihodkov v proračunu nista jasni. Če si pogledamo uh, povprečje za 2021 do 2027, uh, potem vidimo, da To resnično ni jasno. Potrebujemo primerljive številke in teh nimamo. Gospod Deprej. gospod predsedujoči. Dodal bi še dva vidika temu, kar je povedal kolega Levandovski. Strenjam se s tem, kar je povedal, ampak eh, glede lastnih sredstev to neodvisno od eh, drugih eh, vidikov je res obžalovanja vredna obsotnost nekaterih elementov. leta že obžalujemo to, da eh, eh, eh, nekaterih možnih nekaterih možnih prispevkov v proračun, v lastna sredstva ne upoštevamo. Pri tem imamo v mislih naprimer kazni, ki so izrečene podjetjem, ki ne spoštujejo Eh, določenih obveznosti in zato se prizadevamo že leta in leta in do tega ne pride. Parlament eh, si že leta prizadeva eh, za obdavčenje um, digitalnih dejavnosti, digitalnih podjetij in do tega še vedno ni prišlo. strinjam se s tem, kar so povedali kolegi v zvezi s številkami in s primerljivostjo teh eh, številk, s primerljivostjo prihodnega večletnega finančnega okvirja in preteklega. In če analiziramo, eh, ne moremo te analize dobro opraviti, zato ker osnove za analizo niso primerljive. In zato bi želeli dokument, ki nam omogoča primerjavo. Drugič očitno je, da bo pri teh pogajanjih prišlo do zelo težkih eh, eh, vprašanj. Prvo bo um, kohezija, kmetijstvo in pa mehanizem za suspendiranje plačil v primeru neizpolnjevanja obveznosti. Če si pogledamo kohezijo, tu moramo imeti resno razpravo z eh, komisijo in to na osnovi primerljivih eh, številk na to. Kar se tiče vladavine prava, na hitro sem si pogledal ta eh, mehanizem, s katerim komisija predlaga suspendiranje plačil v primeru neizpolnevanja uh, nespoštovanja vladavine prava. Tu uh, komisija govori o svetu, ampak uh, parlament pa ne igra nobene uloge. Uh, mi uh, smo uh, proračunska. Uh, Mi smo pristojni za proračun, ampak tu nas popolnoma ignorirajo. Komisija bo odločila da bo prišlo do suspendiranja in pri tem parlament ne more uh, nikakor vplivati na odločitev. To se mi zdi eh, neverjetno. Hvala. Hvala lepa. Bom zdaj dal še besedo poročevalcu v senci, gospod Fernandez. Hvala, gospod predsednik. Govoril bom portugalsko. Ja. Rekli smo, da se hudič skriva v podrobnostih. In te podrobnosti bomo zdaj še poglobili. E, naše javne finance morajo biti javno predstavljene Le tako lahko obrazložimo našo metodologijo. E, nespremljivo je, da se za 45 odstotkov skrčijo sredstva kohezijskega sklada. Ta je namreč namenjen najbolj revnim državam, tistim, ki dosegajo manj kot 90 odstotkov BDP-ja eh, po prebivalcu. In če se skrčijo ta sredstva, to pomeni, da v bistvu ukinjamo kohezijsko politiko, ki je več ne bomo mogli imenovati kohezijska politika, temveč antikohezijska politika, saj je ne bomo več mogli uporabljati za to, da se bomo borili proti eh, razlikam med regijami. Eh, Ta sredstva so namenjena uh, potem krčenje sredstev za eh, podeželje. Ravno tako ni najboljši način za preseganje razlik med uh, regijami, če želimo doseči teritorijalno kohezijo. Tudi podeželj je zelo pomemben del Evropske unije, brez katerega ta ne more obstajati. Predlog komisije. Uh, Če analiziramo podrobnosti, je v bistvu v nasprotju s Šumanovo deklaracijo, ki se opira na de facto solidarnost in ta predlog komisije in um, ta predlog za proračun za leto od 21 do uh, 27 uh, pač ni izkaz te solidarnosti. Uh, In zdaj, če bomo krčili sed, enkrat 7 odstotkov, drugič 5 odstotkov e, pri kohezijskih sredstvih in zdaj vidimo, da so eh, napovedana e, krčenja više od 10 odstotkov, to pomeni, da vse skupaj za e, kohezijsko politiko pomeni več kot 45 odstotkov, za področje kmetijstva več kot 500 odstotkov, za razvoj podrželja več kot 25 odstotkov odstotno krčenje. In zato je to predlog, ki ga je dejansko treba spremeniti in izboljšati. In, in zdaj komisija, ki se je prejšnji teden zavezala, sestank, da, da bo organizirala tehnične sestanke za to, da bo obrazložila, na kateri podlagi je pripravila svojo metodologijo, tega ni izpolnila. In, uh, to, kar imamo pred seboj, se ni zgodilo zaradi tega, ker mi ne bi izpolnili naše odgovornosti. Mi imamo številke pred seboj in moramo jih primirjati. Pri tem moramo upoštevati eh, tudi mm, cene, ki veljajo zdaj. Ne moramo se upirati na cene iz leta 2012. In kot sem eh, že povedal na nekem eh, srečanju, ne moremo imeti v eh, eni vreči evrov, v drugi vreči pa ljudi. In eh, v bistvu namenjati določena sredstva, potem pa umikati, eh, odvzemati sredstva iz teh ovojnic, zato da jih bomo namenili nečemu drugemu. Torej, poslušajte, tukaj nas čaka še veliko dela. Seveda zahtevamo preglednost, zahtevamo pa tudi, da uh, se z evropskim proračunom spoštujejo in uresničujejo evropske vrednote. V redu, gospod Vijoti. Hvala, gospod predsednik. Ampak ta razprava je nekoliko zapletena. Zakaj? Zato, ker kot je bilo povedano že na začetku se strani kolegice Toma in drugih kolegov, danes v bistvu nimamo na voljo inštrumentov, na podlagi katerih bi lahko res razpravljali, da bi uh, vedeli, kat, kolikšno, koliko dejansko znaša to krčenje sredstev na področju kohezijske politike, kmetijske politike, ne vemo, ali imamo kjerkoli kakšne resne nove naložbe, nimamo resnih odgovorov na določena vprašanja, kar so izpostavili kolegi in še zlasti kolega Depre. In pri vsem tem se kaže podoba neke komisije in torej Evrope, ki nima nobene ambicije in nobene politične ideje za eh, naslednji večletni finančni okvir. Zato je res težko danes o tem razpravljati in to ob vsem spoštovanju do inštitucij in nas sami, ki je v bistvu to, kar počnemo danes, samo neka retorična vaja med nami samimi. To ni neka politična razprava. To politično razpravo bi morali imeti s komisijo in to čim prej. Uh, saj moramo končno začeti te vprašanja obravnavati vsebinsko. Moramo razčistiti dvome o številkah, tako kot so povedali že kolegi pred menoj, in ko bodo ti dvomi razjasnjeni, bo naša dolžnost ta, da začnemo razpravljati o vsebinskih vprašanjih. Kolega Fernandeš je že eh, povedal eh, svoje stališče glede kohezijske politike in k temu bi dodal še naslednje. Mi moramo spoštovati načelo preglednosti in to vizavi našim državljanom. Ta razprava mora biti javna, zelo odprta, iskrena, eh, morda tudi burna, če je treba, ampak naši državljani predvsem tisti, ki jih to zanima in pri tem mislim na univerze, mala in srednja podjetja, raziskovalna središča, um, vsi, ki jih to zanima, morajo imeti dostop do tega, saj imamo vsi veliko vprašanj glede prihodnosti Evrope, ki je od tega odvisna. Mi namreč našo celino in našo Evropo vodimo na pot negotovosti na tak način. Uh, In če menimo, da je treba mm, na dolgi rok izvesti naložbe in um, druge dejavnosti, uh, moramo tudi imeti jasna mnenja in jasno poznavanje stvari. Ne moremo biti v negotovosti in zato moramo od komisije zahtevati čim večjo razpoložljivost zato, da nam bo predložila vse potrebne številke in to resnične, ter vse elemente svoje politike. Torej o metodologiji sami smo že razpravljali, zdaj pa se moramo lotiti tudi vsebine. Hvala, gospod Kolbel. Hvala lepa, predsednik. O potrebi, da imamo zadostne in tudi zanesljive številke, smo že zadosti slišali. Temu se seveda pridružujem. Lahko se seveda zgodi, da nimamo prave podlage, vendar pa ne potrebujemo samo številke, temveč tudi ustrezno podlago za izračun. Če vidimo, kje kakšne velike spremembe, potem je to morda dobro utemeljeno. Če pa razlogov ne poznamo, potem o tem ne moremo razpravljati, lahko samo špekuliramo, pa to ni dobro. Sicer pa moram priznati, da sem mnenja, da je vse to, kar sem slišal, nekoliko daljeno od samega bistva. Ko slišimo, da komisija ni dovolj ambiciozna, potem ta argument, po moje, ne zajema tega, da komisija uporablja tudi izračune, ki je po njihovem realistična in bodo potem države članice, torej svet, to tudi sprejeli. Seveda lahko dolgo govorimo o tem, da bi si želeli neverjetno visoki sod za proračunjevo, ampak to ni realno. Veliko, kaj v tej razpravi se mi zdi napako, vedno znova slišimo, da moramo investirati za to, da bo gospodarstvo se dobro razvijalo. To je napačen pristop. Gospodarstvo bo šlo dobro takrat, ko bomo imeli kar se da malo zakonodaje, ko bo gospodarstvo imelo možnosti, da se razvija. Ne moramo v EU nadomestiti ekonomije. Tako zbujamo napačne upe pri javnosti. Ne smemo se omešavati na to področje investicije, da na področjih, ki lahko ustvarimo dodano vrednost, infrastruktura, raziskave. Ampak že sedaj lahko razpravljamo o tem, katera so tista prava težišča. To bi bila naša naloga. In končno je tudi napak, če vedno znova govorimo, da ne smemo več govoriti o neto plačnicah in neto prejemnicah. Tudi to ni v stiku z realnostjo. Tako pa, če imamo neto plačnice in lahko si zelo živahno predstavljam v svetu, tako kot smo že slišali, da ni tega soglasja, ki ga imamo, ki bi ga naj imeli tukaj, tudi tukaj ni soglasja za več denarja, ampak velika večina pa. Torej, nekateri plačujejo, drugi pa prijemajo. Tako je. Tega ne moremo kar tako izuzeti. Seveda pa lahko to pripelje tudi do spora. Hvala. Hvala lepa, gospod Depre. Na kratko, predsednik, glede na to, da sem že govoril danes, strinjam se s kolegi, ki pravijo, prosim, dajte nam na razpolago številke, ki bodo primerljive in na podlagi katerih bomo lahko delali in ugotovili, kakšna je sploh situacija. In če preberem to, da komisija pravi, da oznanja 13 odstotkov, celo 50 odstotkov sredst, povišano sredstev na področju raziskav, pa za program Erasmus Plus in tako naprej. Ampak to moramo videti, videti moramo te številke, zato da bomo vedeli, kaj sploh lahko primerjamo. In drugič, Eh, gospod predsednik, neko majhno kamuflažo opažamo v tem proračunu, kadar se nam reč računa eh, ali gre res za povišanje sredstev. Eh, v bistvu ne gre za povišanje sredstev, gre za neke izdatke, ki so bili izvedeni drugot in ki bodo šli sedaj na račun proračuna. Potem tretjič, mi želimo ta večletni finančni okvir ehm, pripraviti pred volitvami in dokončati. Torej, To pomeni, če se bomo pojavili v določenem številu držav pred našimi voljivci s podatki o znižanju sredstev na področju kohezijske in kmetijske politike, eh, mislim, da si lahko samo zaželimo veliko uspeha na naslednjih volitvah. Ja, kot je rekel gospod Kolmen, moramo upoštevati tudi realnost. Gospod Soli, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Kot smo slišali, je težko zauzeti jasno stališče glede preloga komisije, ko pa imamo velikanske težave pri primerjavi številk. Saj torej, še nimamo vseh podrobnosti in ne poznamo specifičnih programov. Kot opravim, pa imamo nekaj zanimivih točk v tem predlogu na splošno. Pa mislim, da je to zamojena priložnost za komisijo. Zaskrbljeni smo. Različne politične ocene imamo v različnih političnih skupinah, kar se tiče različnih točk. Vendar pa, če bi izpostavil naš šoglavno skrb, bi navedel tri točke. Najprej, kar se tiče obsega. Tudi mi smo mnenja, da ta proračun ni dovolj ambiciozen. Pod črto je povišica, ki jo vidimo. V predlogu komisije je samo 0,8 odstotka. To je premalo, če upoštevamo vse izzive, s katerimi se moramo soočati in če upoštevamo vse politične ambicije, ki jih imamo. Torej, obseg. Tukaj je predlog komisije zelo dalen od tistega, kar smo predlagali v Evropskem parlamentu, ko smo bili pri 1,3 odstotka GNI. Drugič, solidarnost. Mislimo, da moramo izpostaviti boj proti neenakosti med različnimi področji EU in narodi EU. Ko vidimo, da bo kohezijska politika zmanjšana za pet odstotkov in tudi ESF plus ima sicer manjšo povišico, ampak ne zadostno glede na to, da izginja pobuda za zaposlovanje mladih. Očitno bo to ključeno v ESF. Mislimo, da je ta pristop premalo odločen, da bi se lotili vseh neenakosti v Evropski uniji. In tretja točka, tretje področje, ki nas skrbi, to je militarizacija proračuna teh 17 milijard evrov, ki bodo po predlogu komisije namenjeni evropski obrambi. Kaj pa pot naprej? Mislim, da bi morali še naprej braniti stališče Evropskega parlamenta, Evropskega parlamenta v poročilo na lastno pobudo, ki smo ga sprejeli pred nekaj meseci. Mislim, da moramo zagovarjati glavne točke tega predloga. Za me je zelo pomembno pred razpravami v svetu, da ohranimo široko podporo za to poročilo, kot je to bilo pred nekaj meseci na plenarnem zasedanju. Pokažimo torej, da politična volja za obrambo bolj ambicioznega proračuna v tej fazi še vedno obstaja v parlamentu. Hvala. Merci. Merci, Gospod Zani ima besedo. Grazie, eh, presidente. Hvala, gospod predsednik. Samo na splošno bi nekaj povedal. Prisluhnil sem kolegom, ki so trdili, da je ta razprava dokaj nesmiselna, glede na to, da nimamo na razpolago številk. Ampak s tem se ne morem povsem strinjati. Namreč smirnice za prihodnji večletni finančni okvir, ki jih je pripravila komisija, se mi zdijo dokaj jasne. Uh, Eh, seveda moramo počakati mm, končne številke, zato da bomo lahko podali svoje dokončne mnenje, vendar se mi zdijo smernice dovolj jasne. Eh, sicer pa me ta predlog precej skrbi, ker se mi zdi dokaj nespremljiv in precej oddaljen od tega, kar zahtevajo evropski državljani. In to bi lahko bil problem, kot je nekdo že povedal, ko se bomo. Um, pojavili na prihodnjih volitvah. In mislim, da imamo pred seboj še zelo veliko dela, če bomo želeli ta večletni finančni okvir približati tistemu, kar pričakujejo naši državljani. Samo še nekaj. Um, komentarjev. Prva stvar, ki se mi ne zdi smiselna, je ta, da se večletni finančni okvir povečuje, pri čemer se državljani zavedajo, da od marca 2019 naprej število držav članic ne bo več 28, temveč 27. Veliko krat tukaj govorimo, da je treba mm, eh, proračun eh, inštituciji uh, upravljati z skrbnostjo dobrega gospodarja. No, in sam mislim, če pri tem mislimo na družinskega gospodarja, eh, določena družina, kadar eh, se njeno število njenih članov zmanjša z pet na štiri, tudi zniža svoje izdatke. In zato sam v, v politič, z političnega vidika v bistvu ne razumem te poteze. Sam bi pričakoval v bistvu zmanjšan proračun. Eh, kar se tiče smernic, ki jih je predlagala komisija, v političnem smislu mislim, da je nevarno, da se povezuje eh, uporaba določenih skladov s političnim stališčem določene države članice sam tega predloga ne morem podpreti. In kljub temu, da je komisar Oettinger in da nam je tudi predsednik Juncker na plenarnem eh, zasedanju eh, zagotovil, da gre za predlog, katerega namen sicer ni penalizirati kogarkoli, eh, gre vendarle tu Eh, za postopke preverjanja politične situacije v dveh eh, državah članicah in tu se sprašujem o legitimnosti takega postopanja. Na to, kar se tiče reform v evrskem območju, se mi zdi, da to, da se določene države nekako primora, da mora izvesti določene reforme, če želi prijeti določena sredstva, tudi to se mi ne zdi prav v skladu z eh, eh, načeli našega delovanja. No, kar pa se tiče krčenja sredstev, eh, je jasno, da krčenje, kot je bilo izpostavljeno, lahko Eh, ogrozi določene panoge, naprimer kmetijstvo. Tukaj naj omenim primer Italije, ki jo je že precej prizadel ruski embargo in krčenje teh sredstev konkretno, številke bomo sicer morali še videti, je lahko eh, res um, ogrožujoč. V Italiji, naprimer, kmetijstvo predstavlja 70 odstotkov BDP-ja, v drugih državah so številke mogoče nekoliko nižje, ampak podobne. In uh, zato takšni učinki uh, pomenijo kar velik udarec za e, BDP in uh, za gospodarstvo. Uh, taka krčenja imajo lahko tudi hude posledice za regije, ki danes uporabljajo sredstva iz teh skladov za to, da zagotovijo več razvoja. Uh, Eh, potem še nekaj. Dodeljevanje sredstev ehm, za področje obrambe, pri tem, ko ugotavljamo, da so stališča glede obrambne in zunanje politike razhajajoča med državami članicami, ravno tako ni najboljši korak. No, uh, pri tem prvem uh, predlogu, kar se tiče tudi administrativnih stroškov, bi rekel, da eh, kot vidimo, se stroški samo povečujejo in tudi to bodo državljani zelo težko razumeli. Potem pa še kohezijski skladi. Um, katerih naj bi 45 odstotkov namenjali Turčiji, Ob trenutni politični situaciji s Turčijo mislim, da bi e, višina teh sredstev zahtevala dodaten premislek. Namreč določene države članice bi želeli kaznovati s tem, da jim ne dodelimo sredstev, ki jim gredo, po drugi strani pa bi tako visoko, visoka sredstva želeli dodeljevati državi, ki jih verjetno sploh ne zasluži. Hvala. Hvala. No, tako smo slišali poročevalce v senci. Uh, eh, Iz tega, kar sem slišal, sklepam, da potrjujo odločitev, ki smo jo sprijeli med koordinatorji. To pomeni, da e, moramo komisarju poslati protestno pismo, glede na to, da je komisar 3. maja, ko je bil v odboru, sprijel, da možnost, da bi se lahko že teden zatem srečali in eh, dobili številke, ki bodo primerljive. Ampak to ni bilo možno. Um, pri tem zamujamo in zaradi te zamude bom danes popovdne komisarju Oettingerju uh, poslal pismo. Zdaj pa smo pri prosti razpravi. Catch the eye, gospod Gajer. Ich. Hvala lepa. Podpiram pristop kolegic in kolegov in vaš pristop, da potrebujemo primerljivost, da je to nujno potrebno. Bi pa spodbudil, čeprav je na tehnični ravni to težko, da bi ponovili postopek, ki smo ga na začetku mandata imeli, gospod Artui, da bi organizirali seminar na to temo ko bi sodelovali tudi poslanci. Kajti menim, da bi tako dobili možnost, da zastavimo glede specifičnih vprašanj tudi tehnična vprašanja. In tudi, da Evropski direk sveta bi lahko povabili na to. Ko govorimo o primerljivosti, je odločilno, da vse institucije imajo primerljivo podlago. Ne želim pa si, da bi bili v trialogu in bi se ure in ure kregali s predstavniki sveta, katere številke so zanesljive, po kateri interpretaciji. Kdor je že dlje v tem odboru, ve, da smo to že nekakrat doživeli. To je prvič torej. Potem pa bi rad dal še namik ni vse samo zlobno. Seveda, z Brexitom so se premiti spremenili. Nedavno sem sodeloval na manjšem seminarju, če se prav spomnim, smo imeli tudi predstavnico litovskega veleposlaništva, ki je sporočila, da bo Litva neto plačnica. To si lahko predstavljamo, seveda, kajti poprečni BDP EU upade, če izstopi gospodarska sila, kot je Velika Britanija. Torej je potem srednja vrednost nižja, kot jo imamo sedaj. In potem se tudi razdelitev finančnih takov spremeni. Upozoril bi vas rad torej, da če bomo imeli ta seminar glede primerljivosti, da bi s tem lahko ugotovili, kakšno je realno stanje. Kajti to se kar spreminja. Zato moramo torej malo pogledati tudi na to, da pri vseh željah po primerljivosti tudi sprejmemo in ugotovimo, kateri so tisti spremenjeni kriteriji. Tudi za nemško finančno ministrstvo je to pomembno, včasih strašijo, nemška javnost, kako bo Nemčija obremenjena. Dobro, v koalicijski pogodbi je zapisano, da bo Nemčija pripravljena dati več denarja, lahko se zahvalite meni, to sem jaz zapisal kot predstavnik SPD za koalicijska pogajanja. To ste zapisano, to bo vlada storila, imamo tudi socialdemokratskega finančnega ministra, ampak njegov evropski direk je pa enaki kot pod šeb, šo, šojblem, oprostite. In deluje tako, kot smo bili navajeni. Potem seveda izključujejo zelo različne vidike in ugotovijo, da naraste BDP, čeprav se to sploh ni zgodilo. Torej, številke so včasih absurdne. Seveda si želim primerljivost, ampak tega ne smemo spustiti. izpred oči. Veliko krat smo slišali v razpravi, da je ta res nepotreben, ga ne moremo sprejeti, da potrebujemo več, ampak mislim, da je vsebina pomembnejša. Spremenjena vsebina programov in o tem nisem zaenkrat slišal dovolj. Samo še nekaj, kar se tiče mene, glede neto plačnic in neto prejemnic, to pravim zavestno kot nemški poslanec. To je razprava z 20. stoletja. Seveda imamo finančne tokove, gospod Kalmar ravno kar gre, ki sploh niso več merljivi. Letališče, ki je moralo biti zgrajeno v Atenah za olimpijske igre, je bilo zgrajeno strani podjetja iz Esna. Torej, imeli smo nemški proračun, pa je denar šel v evropski, potem iz evropskega v grški in potem iz grškega v Nemški, to podjetje, ki je zgradilo letališče in še vedno vodi tudi to letališče mimo grede. Torej, to ni medljivo. Vemo pa, da smo v istem gospodarskem prostoru in zato je ta razprava, kdo plačuje in kdo dobiva, zastarela iz 20. stoletja. Zato torej prosim, da smo bolj realistični. Skupni trg imamo. Merci. A ce stade, Hvala lepa. Zdaj bi želel pozdraviti gospo, eh, ki se nam je pridružila, ki pa ni slišala na začetku gospe Toma. Ali bi nam lahko gospa Toma v pol minute povzela to, kar je povedala na začetku? No, hvala, gospod predsednik, ampak nisem bila sama pri tem. Torej, gospa Kalvinjo ki ste se nam pridružili, um, zakaj gre. Imeli smo namreč občutek, da je med tem, kar je komisija napovedovala in med številkami, kar razlika, kar problem. Namreč, ko se osredotočimo na številke, se te ne zdijo vedno zanesljive. In tukaj govorim o uporabi tekočega evra in nekonstantnega, potem e, številke za Evropo s 27 napram e, Evropi s 28 državami članicami, na to številke za prak, ki ga komisija predstavlja, ta slavni 1 proti 14 za Evropski sklad za razvoj, um, ki uh, pomeni, da moramo za prihodnji finančni okvir to preračunati v razmerje 1 proti 8. No, kakorkoli, gospa Kalvinjo to smo že večkrat povedali tudi v razpravi z komisarjem Oettingerjem, želimo si resne razprave o metodi, o številkah, o vsem, kar ste nam predstavili. Zato da bomo lahko resno razpravljali o tem in da bomo na čim bolj objektiven način lahko obravnavali to, kar predlagate, kar do sedaj ni bilo možno. Hvala, gospod Toma, ampak eh, prva verzija vašega nagovora je bila nekoliko bolj um, udarna. Ja, gospa Kalvinjo, eh, pač prvo sporočilo ste uh, zamudili. Izvolite, gospa generalna dire direktorica. Uh, hvala, um, gospod predsednik, ne skrbite, saj so me kolegi seznanili s tonom. Uh, prvih izmenjav mnenj, ampak ne skrbite, saj vemo, o čem govorimo in sploh smo vsi na isti barki. Uh, pa bom nadaljevala v angleščini. Gajal. Nično sem hvaležna gospodu Gajerju, žal je že očel, kaj ti mislim, da se je dotaknil resnično ključnega vprašanja. Vprašanje glede preglednosti, primerljivosti in tako dalje. Naj podam tri točke kot odziv na pripombe kolegov. Naj začnem s prvo. Imamo 100 tisoče številk izračune lahko naredimo na zelo različne načine, vsi so verjetno pravilni. Poskušamo torej olajšati delo in biti kar se da transparenten s predlogom komisije. Se pa popolnoma strinjam, da bomo morali upraviti še več tehničnega dela. Razumem, da je ta tehnična razprava že predvidena za 24. maj. Tehnični sestanek bo bi bila pa seveda zelo pripravljena priti na predstavitev, ko vam bo to ustrezalo, kadarkoli. Zato, da bo torej vse jasno in pregledno, kar se tiče Evropskega parlamenta. Naš namen je tudi, da so vsi dokumenti, ki podajamo svetu, sporedno predani tudi parlamentu. Kar se nas tiče, popolna odprtost preglednost, jasnost, enaka obravnava sveta in parlamenta, kar se tiče informacij, ki jih podajamo. To tabelo primerljivosti pripravljamo, ampak kot je dejal gospod Gajer, moramo biti zelo previdni, kajti premikamo se z proračuna 28 terice na proračun 27 terice. In skrivno rečeno, to je nekaj popolnoma drugega. To je najbolj pomembno sporočilo, ki ga želi posredovati komisija. Modern proračun za 27 terico. Ne bi bilo torej ustrezno, kaj tako metati številkami in sedeti tako, da primerjamo enake elemente. Prav tako smo racionalizirali nekatere programe. Nekateri programi niso enaki, kot so bili v sedanjem finančnem okviru. Ne gre za to, seveda, da bi naredili zmeto z imeni. Ne, gre za to, da bi imeli proračun, ki bo bolj bedljiv, lizibl v francoščini in bolj usklajen s političnimi prednostnimi nalogami. In potrudili smo se v komisiji, da bi to storili. Sem pa seveda zelo pripravljena priti in razvideti, kako se struktura spreminja. Metodologija, ki smo izsledili, kar se tiče kohezije in kmetijstva, to sta dve področji, ki sta najbolj občutljivi. Gospode Pre je bil zelo jasen glede ključnih političnih vprašanj, to nas ne mora preslepiti, je da bi trenutni večletni finančni okvir in leto 2020, ki je torej zadnje leto trenutnega okvira, vzeli v, po trenutnih cenah in izuzeli številke za Združeno kraljestvo. V nekaterih programih je to bolj enostavno, kjer imamo nacionalne alokacije, kot je kmetijstvo in kohezija. Druge pa smo imeli ocene, in ne bi bilo ustrezno, če bi komisija take številke uradno dala v dokument, ker gre za ocene, gre za delovne domneve in zato smo torej uvedli te spremembe, smo navedli številke, ki smo jih navedli javno. Naj pa izpostavim, da po mojem ne smemo pretiravati z odzivom, kar se tiče pomembnega elementa, da je potrebno Združeno kraljestvo izozeti iz enačbe za naslednji večletni finančni okvir. Druga pripomba. Pozivam nas, vem, odstotek BDP je privlačen, ampak državam članicam pravimo, tudi nekaterim, ki so tukaj, da ne govorijo samo o tem enem odstotku, kot totemu. Kajti BDP se spremlja, zakaj se moramo držati določenega odstotka. Vsota predstavlja 1,14 odstotka BDP pri ocenah komisije. To so ocene komisije, ki so bile objavljene naslednji dan po tem, ko smo mi objavili te številke. Glede na napoved eh, lansko jesen, bi morda ta številka lahko bila celo 1.15, 1.16. Pozivam nas torej vse, da se ne osredotočamo samo na 1.13, to pa ni 1.13. To ni prava referenčna točka. Kaj pa, če se bo napoved BDP znižala v prihodnosti? To, kar smo podali kot predlog, je pragmatičen, realističen pristop, ki ustreza povišici za 15 odstotkov nominalno gledano. Večletni finančni okvir plus Evropski razvojni sklad. Torej 15 odstotna povišica v trenutnih cenah. In to ustreza tudi napovedani inflaciji. Torej je to proračun, ki je stabilen v konstantnih cenah. Nas bo pa 27, največ 28 torej. In proračun je v konstantnih cenah v enakem obsegu. Lahko torej gledamo na to realistično, pragmatično, odgovorno, lahko bi rekli, da je ambiciozen. 27 nas bo, imamo pa enak proračun, ne znižujemo ga. V Gajrku v ponedeljek je bilo kar nekaj držav članic, ki so dajale manjši, manjša EU, manjši proračun. To ni predlog komisije. Želim torej malo razširiti to razpravo, podati referenčne točke. Tretja točka, ki jo želim izpostaviti, je, da smo se zelo potrudili, da bi bili pošteni in uravnoteženi. To je zelo pomembno za Evropski parlament in to je pomembno tudi za države članice. 27. terico. Komisija je dejala, da bo omejitev pri prihodkih nekaj, kar ne sme voditi do 100 odstotnega znižanja v proračunu. In to je tisto, kaj, o čemer sem prej govorila. 50-50, govorimo 50 odstotkov rezov, preusporeditev 50 odstotkov pa svežih sredstev. In to je pristop, ki je utemeljil pristop komisije. In seveda smo rekli, to je nov predlog in tudi ni več opravičila za popuste in smo jih odstranili kot je dejal gospod Gajer, in to je resnično, ta višji proračun nominalno gledano pomeni tudi znatno povišanje nacionalnih prispevkov prvo leto, če ne bo prijavitev. Zato pa imamo ta mehanizem phasing out. To ni samo vprašanje poštenosti, to je tudi izogib skoku iz enega na drugo leto. Skupaj s prilogom za lastna sredstva, vem, to je zelo pomembno za Evropski parlament in komisija se je tudi potrudila, da bi ta predlog bil podan na mizo, za nas je poštenost in ravnovesje zelo pomembno. Nekatere države članice, s katerimi se pogovarjamo in skušamo povedati, da ni ustrezno govoriti o nominalnih vrednostih za nacionalne prispevke. 30 odstotkov je bilo omenjeno strani nekoga. Ne, ne smemo gledati na to tako, kaj ti gre za sedemletni proračun. In v teh sedmih letih bomo imeli inflacijo, imeli bomo rast BDP, potem imamo element ocenitve popustov in rebalansiranja zaradi brexita in potem dodatni izdatki. Ne smemo pa vsega mešati. Tako da jim pravimo, pogledajte si to realno. Realno, nominalno, vse to je ustrezno, so pa to različni vidiki opazovanja iste resničnosti in zato smo podali kot komisija predlog o nominalnih vrednostih, pa tudi o realnih. To smo potem objavili. Potrebuje to referenčne točke, sedaj delamo na tem. Najboljše ocene, kar jih lahko damo svetu in parlamentu, zato da boste lahko pravila izračune. Ampak treba je vedeti, to je nov proračun za drugačno Evropo 27-terico in za drugačno strukturo evropskega proračuna samo osredotočenje na primerjavo je zavajojoče. Bomo pa stotstotno pregledni, na to lahko računate, kot sem dejala, pripravljena sem priti na predstavitev, da vam podam nekatere elemente, ki jih morda ne vidite, če si ogledujemo samo tabele in komunikacijo. Je pa to prav tako zelo pomembno, ker pripravljamo pravno podlago za naslednje tedne. Hvala lepa. Merci, madame la directrice générale. Hvala, gospa generalna direktorica. No, malo smo razočarani, zakaj? Zato, ker ko je komisar prišel in predstavil proračun 3. maja, kot sem rekel, se je zavezal, da bo vaša ekipa eh, se lahko srečala z našo ekipo že teden zatem, na ponedeljek, zato da bi lahko obja, razložili, kaj je tu primerljivega, kako ta primerljivost zgleda. Ampak nič se ni zgodilo in to je za nas kar razočaranje, neke vrste frustracija. In uh, tako, da je naša razprava temelji bolj na nekih sumih in to ni v bistvu v skladu z, z razpravo, ki smo jo pričakovali. In kdaj torej nameravate pripraviti uh, številke, ki bodo omogočale to primerljivost. In tudi, ko govorite o povečevanju sredstev za obzorje 2020, pa po drugi strani um, uh, sredstva, ki so vsako leto namenjena britanskim laboratorijem, uh, ukinjate. Ne vem, sprašujem se, ali je to v redu, saj so bili objavljeni razpisi in res je, da so bili eh, angliški laboratoriji pogosto najbolj uspešni na teh razpisih. Tako da eh, to je mogoče tudi element v razpravi, ki bi lahko sprožil neodobravanje. Tako. In zdaj se bomo vrnili k vprašanjem in besedo dobi predsednica Gresle. Hvala lepa naj se navežem na razpravo kolegov. Želja po več denarja je pobožno želja, ampak eh, zakaj pa torej več sredstev? Zakaj jih bomo namenili? Če se ogledamo poročila računskega sodišča o ključnih točkah evropske politike, naj se gre za kohezijo ali kmetijstvo, včeraj smo v kont, svet imeli poročilo, ki je šlo za 18 milijard evrov eh, za premije, ekologizacija, zelenitev in tako dalje mladi kmeti. Kdor misli, da vse gladko teče, jo zmoti. Prosim, soočite se z realnostjo in pogledajte si poročila, tako da ne bo več praznoverja, da dosežemo samo z višjimi sredstvi več. Ni tako. Biti moramo sorazmerni. Dovolj sredstev je. Vsi moramo delati nad tem, da bomo sredstva bolje in bolj ciljno usmerjali. Na kmetijstvu, na kmetijskem področju pač tako, da je 10 odstotkov največjih kmetij tisti, ki dobi 90 odstotkov vseh sredstev. Šokirana sem, da se toliko ljudi bori tukaj samo za več sredstev. Odločilnega pomena je, kakšna bo prihodnost SKP. In smiselnost investicij, kot bodo načrtovane, bomo lahko ocenili le, ko bomo imeli torej ustrezne podatke. Da pa sedaj kar tako na pamet govorimo, da ni dovolj sredstev, to ni prav. Mislim, da je denar je dovolj. Tudi na kohezijskem področju imamo zgodbe o uspehu. Imamo tudi analizo štirih višegrajskih držav. Češka je najbolj uspešna država. 3-odstotno brezposobnost imajo. Polska 5 odstotno. To je zelo dobro. To je pripravila komisija. Ni tako, da bi torej imeli samo revščino in države, eh, ki so najrazvite. V teh 13-14 letih so bile te države zelo uspešne, kar so stopile v EU. In to je bil cilj teh sredstev, zelo uspešne so bile. Da pa sedaj govorimo, da moramo še vedno podpirati do takšne mere kot do sedaj, to se mi zdi pa ne primerno, kajti stvari se razvijajo. To je pomembno tudi za me. Včasih se mi zdi, da ima uprava tudi preveč dela, administracija preveč dela. Kaj ti tudi administracija na kraju samem ne zmore več vsega. In mislim, da torej več sredstva ne bi bo pomagalo. Pet se je potrebno tudi posvetiti južnim državam, to je gotovo tako, kajti ekonomsko zaostajajo, kar se tiče primerjave z vzhodom. Ampak tukaj tudi morda ne potrebujemo več sredstva, ampak datne ukrepe. In tu še ena točka, kjer sem razočarana. Petcelotno svežno spet pogrešam dejansko analizo dosedanjih programov. Pa Kalvino, to sem pogledala. Sem si pogledala analizo, ampak to ni prava analiza programov. Kako lahko ocenimo uspeh ali tudi to, kar ni bilo tako uspešno. Žal mi je, če sedaj spet naslepo se ukvarjamo z novimi programi. Škoda je to. Se mi zdi pa dobro, da v celotnem svežnju ocenujemo tudi to, kako se spoštujejo pravice in to povezujemo z obsegom sredstev kajti včasih se seveda pritožujemo zaradi nekaterih držav, ko se dogaja kaj, če se sploh ne poznamo in kjer, naprimer, včasih celo financiramo nelegalno določene stranke. In dobro je, da lahko z ročnimi metodami to ugotovimo. Zato se mi zdi tudi integracija EDF zelo pomembna. To je že dolga zahteva, stara zahteva in EDF. Dobro bo, da bo Evropski parlament lahko to soupravljal in bomo lahko tudi povedali svoje. Ne bo več stare EU. Novi izzivi so pred nami, zato potrebujemo sredstva. In delno lahko to pride samo tako, da preraspodelimo sredstva iz starih programov. Torej, želel bi se še več preraspodelitev, kot je bilo napovedenih, to ne bo presenetljivo. Mislim pa, da imamo dober svežen. Lahko bi storili kaj še bolje, ampak zdi se mi pa napak, če bi sedaj to kar tako poprekritizirali, potem pa bi nadaljevali tako, kot do sedaj, kar pa tudi ne prinese napredka. Ravno nasprotno, kar se tiče Brexita. Izstop Velike Britanije je tako, da bi 20 manjših držav izstopilo iz EU. Morda se še nismo dovolj ukvarjali s tem, kaj točno Brexit pomeni, ampak mislim, da je sedaj skrajni čas, da se zavedamo, kaj točno pomeni Brexit. Hvala. Merci. Monsieur Manka. Ďakujem za slovo, pán predseda. Gospod Manka. Keď tu bol posledne pán komisár. Hvala lepa. Ko je bil na zadnje tukaj gospod komisar, je dejal, da je pripravljen vse naše predloge vključiti v svoje delo. Če pa si pogledamo ti dve zadnji poročili, potem ne kaže, da bi komisija upoštevala naše predloge. Zato je pomembno se o teh točkah še enkrat pogovoriti. Komisija je ustvarila utvaro, da bodo države lahko prispevale manj kot do sedaj. Dobro, po eni strani lahko to sprememo, ampak zakaj pa potem ne skoristimo bolje sistema lastnih sredstev? To, kar je skupina Monti v letih trdega dela pripravila. Imamo sporazum, nimamo pa sredstev za uresničevanje tega sporazuma skupina Monti je opisala ta sredstva, tudi davek na CO2 na naših mejah, če pride k nam ne ekološki proizvod, zakaj pa ne bi mogli imeti takšnega davka na ta proizvod, potem sredstva iz Pariškega sporazuma, pa tudi sredstva iz naših proračunov. Potem bi lahko pomagali tudi našim podjetjem, da bi lahko bila soočena z bolj pošteno konkurenco. Ne želim si, da bi skupina Monti delala za manj. Gospa Gresle je tudi govorila o poštenih pravilih. Posvetimo se kmetijstvu. Nisem kmet, sem bolj ekonomist. Torej, gotovo potrebujemo poštena pravila. Boriti pa se moramo tudi proti temu, da bi bogate države prekomerno podpirale svoje kmete, tako bi uničevali potem šipkejše države. Kajti tisti, ki dobivajo več subvencij, lahko potem proizvod prodajo ceneje. Ne smemo torej preveč podpirati bogatih držav in jim omogočati podpore njihovim kmetom. Kar se tiče preseška, 550 milijonov, o tem govorimo danes. Po drugi strani bo pa za to so to nižji prispevek držav članic. Spremenimo sistem tako, da bodo ta sredstva ostala v proračunu, to seveda predstavlja nek določen izjiv za nas, kot je ta sklad za Afriko. Za te izjive pa lahko uporabimo ta sredstva. Vračanje sredstva državam članicam ni dobro. To bi lahko potem pomenilo, da bi administracije držav članic skušale uporabiti te presežke v svojih državah. In tega, teh sredstev ne bi potem več videli. S tem se je potrebno ukvarjati, potrebno se je vzeti čas, imamo priložnost, da še kaj dosežemo in spremenimo. Si, Hvala lepa. Um, thank you, Mr. President. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem malce razočaran. Ko je komisija 3. maja napovedala ta projekt, smo bili zelo veseli, da je prišlo do povišanja sredstev za Erasmus, za obzorje 2020. Pozdravil sem ta povišanje sredstev. Ampak, če je komisija že januarja vedela, da bo prišlo do teh povišen, če je komisija poznala splošen okvir teh povišen, zakaj je predsednik eh, komisije hodil okoli in govoril o tem, da bo prišlo do trikratnega povišanja. Komisar Oettinger je govoril o dvakratnem povišanju. V resnici pa gre za 50 odstotno povišanje, če lahko verjamemo številkam. Ampak to je izrem, izredno slabo upravljanje s prečakovanji. Zakaj ste to storili na ta način? Na to Združeno kraljestvo je že pred dvema letoma sprejelo svojo neumno odločitev, da zapusti to unijo, ampak eh, dve leti je predvsej dolgo obdobje za analizo eh, posledic za proračun za prihodnih sedem let. In razumno je bilo predvidevati, da bomo mi politiki ta vprašanja postavili. Zato ne vem, kako lahko komisija reče, no, eh, stvar je res zelo zapletena, tega nismo pričakovali, zato imamo tu eh, približne številke. Ne vem, to je res naivno, ali nam tu eh, govorite neke zgodbice ali pa nekaj prikrivate ali pa ste preprosto nekompetentni. Spregovoril bi o omejitvah eh, financiranja za eh, programe za mlade. To je za me veliko razočaranje. Tudi ni nobene omemne jamstva za otroke. To je bilo v rezoluciji parlamenta. Prav tako tudi nimamo nobenega tranzicijskega sklada. Eh, za prehod iz premoga na druge oblike energije, če smo resni za glede um, boja proti podnebnim spremembam, potem si je treba pogledati te prehode In lahko vam povem, da če si pogledamo, kako je do tega prišlo v Združenem kraljestvu, da je takšen tranzicijski sklad absolutno ključnega pomena, ko preidemo iz premoga na druge oblike. In ko parlament govori o tem, da potrebujemo 30 odstotkov, Eh, odstotno, trideset odstotni na zaveza za eh, spoštovanje pariškega sporazuma in na to smo tu soočeni z eh, številko 25 odstotkov in če si pogledamo, koliko je bilo ciljev že uresničenih, potem se sprašujemo, zakaj ste se odločili za 25 odstotkov in ne za 30 odstotkov, ki jih je zahteval parlament. to pomeni, da nimamo dovolj sredstev za izpolnjevanje ciljev pariškega sporazuma. Vse skupaj je veliko razočaranje. Na to še nekaj besed o brexitu. Govorili smo o potrebi, da si pogledamo, potem da si pogledamo številke. V prihodnih mesecih mislim, da se bo izkazalo, da bo Združeno kraljestvo še vedno prispevalo k financiranju programov, v katere želi biti vključeno. Ne bo vas presenetilo, eh, če vam povem, da Združeno kraljestvo naprimer še vedno želi sodelovati v nekaterih programih, kot je Erasmus eh, in Združeno kraljestvo bo verjetno prispevalo več k tem programom, kot je eh, vlada Združenega kraljestva sedaj pripravljena priznati. Ampak eh, vse to ne bo prispevalo k preglednosti tega proračuna. Prispevek Združenega kraljestva ne bo uh, vključeno v ta proračun proračun in zato še vedno ne bo jasno, kakšen bo prispevek drugega kraljestva in v kolikšni meri bo to prispevalo k uspehu programov. Gospa Gardija Zabal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko je bilo že rečenega in najprej bi se zahvalila komisiji in gospe Kalvinjo, da nam je pojasnila način dela komisije. In eh, prisluhnila sem njenim argumentom, eh, ja, imamo eh, nov proračun, novo strategijo, nov fokus in zato je stvari težko primerjati. In tudi to, kar je povedal gospod Howard, eh, drži. Eh, gospod Oettinger je govoril o eni stvari, gospod eh, Juncker o drugi stvari. Gospod Oettinger je govoril o 1,1 do 1,9 odstotkih BNP-ja, ampak to so številke, o katerih smo vse čas govorili in tudi svet je delal na teh številkah. Na to imamo tudi razliko med eh, rezom petih odstotkov ali eh, povišanjem stotih eh, odstotkov. Moramo vedeti, kaj te številke po, pomenijo. Razumem tudi, da lahko številke primerjamo in uporabljamo na različne načine in eh, da vsak eh, uporabi številke na način, ki eh, najbolj podpira njegovo sporočilo. Ampak potrebujemo enotno metodologijo. Če primerjamo večletni finančni okvir, potem primerjamo to za vse postavke in če to naredimo z vključitvijo Združenega kraljestva, potem to naredimo vsakič znova s Združenim kraljestvom ali pa brez Združenega kraljestva. In če gre za eh, stalne stroške, potem so to stalni stroški, če so um, obratovalni stroški, potem so to obratovalni stroški in to uh, treba je primerjati to, kar je primerljivo. Ne moremo uporabljati različne kriterije za različne primerjave. tudi če je lahko korektno primerjanje uh, tekočih cen, uh, mislim, da uh, To ni naj, nujno najbolj učinkovito. Če primerjamo tekoče cene za 2014 z 2027, potem so to zopet spet samo predvidevanja lahko primerjamo te številke od enega leta na drugo, ampak med letom 2014 in 2027, to pa se mi zdi, da ničesar ne doprinese k razumevanju. Na to imam še nekaj vprašanj. Komentar na ta predlog na splošno. Ko je eh, bil ta predlog na plenarnem zasedanju predstavljen, Eh, smo si rekli, ne spomnim se, eh, kakšne so bile že številke, eh, dva ali tri odstotke PMB-ja Evropske unije. Razumem, da komisija ne bo podala predloga z dvemi ali tremi odstotki, ampak tudi, če vse čas govorimo o tem, da želimo novo Evropo, da želimo nove kompetence in tako dalje. Na koncu se mi zdi, da če si pogledamo številke, če si pogledamo proračun, potem um, to tega ne odraža. In mislim, da eh, komisija tu tudi ni edina, tudi svet eh, mora opraviti svojo vlogo. Imam veliko vprašanj kajti tu imamo samo splošne številke, zelo splošna pojasnila, ampak imamo um, relativno nove programe, UFetchFund eh, naprimer, in tu bi želela več eh, pojasnil. In pri veliko programih je, imamo uh, neko pripombo, da bo del tega, eh, del teh sredstev uporabljen za EU Invest eh, fund, torej ta investicijski sklad EU. Eh, e Naprimer pri Kozmi bo šlo del teh sredstev v Evropski investicijski sklad in tako dalje. Na to nov Evropski socialni sklad. Želimo poenostavitev, koherentnost in zato eh, bomo sedaj vse vključili pod poglavje eh, socialne zadeve. Ampak eh, kaj to pomeni za določene specifične vidike, naprimer jamstvo za mlade? Ali bomo ohranili program jamstvo za mlade, ki je star program? In na to uh, del sredstev za begunce in priseljence bo prihajalo tudi iz tega novega Evropskega socialnega sklada. In zopet, če to primerjamo z drugimi številkami, potem stvari zopet niso pregledne. Naprej na to. Um, evro območje, tu tudi ni jasno, kako bodo stvari funkcionirale in kako se bodo odvijalo, odvijale reforme tega evro območja. In um, na to finančni instrumenti. Uh, tu tudi potrebujemo več podrobnosti. Vse, kar smo doslej slišali, vse te številke, koliko, uh, kakšen delež uh, bo prihajal iz finančnih instrumentov, ali imamo tu neke deleže ali govorimo o subvencijah, ali govorimo o jamstvih, ali govorimo o kakšnih oblikah teh eh, sredstev. In na to uh, socialni uh, eh, stebr. Sedaj ugotavljamo, da je ta uh, socialni stebr, da bo jim prejel manj sredstev kot prej. Zato se sprašujem, čemu je služila izjava iz Goteborga. Uh, No, imamo še veliko vprašanj in upam, da bomo tudi prejeli odgovore. Gospod Kristoforo, hvala lepa. Mislim, da so najpomenejše točke tiste, ki se nanašajo na nov CFP. Strenjam se s kolegi, ki so že spregovorili, zlasti s gospodom Fernandezom. Kar se danes dogaja je to, da če tudi Evropska unija in komisija poskušata sedaj upravičiti to, če se ne da upravičiti, ti rezi niso spremljivi. Do teh rezov tudi prihaja na uh, najbolj občutljivih uh, delih delovanja Evropske unije, pri solidarnosti, pri koheziji. Mi želimo pravično Evropo in eh, pri pogajanjih eh, med eh, poročevalci in poročevalci v senci se je skazalo, da vsi želimo Eh, Evropo prihodnosti, ampak eh, brez eh, sredstev za kmetijstvo, za socialno Evropo, za kohezijo, ne bomo imeli Evrope, ki si jo želimo. Mislim, da komisija pri svoji predstavitvi tudi kaže na to, da gremo nasproti temu, kar želi gospod Junkar, kar želi komisija, vsaj to, kar pravijo. Ves čas govorimo o tem, da želimo Evropo, ki bo ustrezala pričakovanju državljanov, ne tehnokratov, ampak moramo videti, kakšne bodo odločitve za prihodnost Evrope, kdo bo eh, te odločitve sprejel, koga želimo zadovoljiti, tehnokrate ali eh, državljane. Govorimo o euroskeptičnosti in eh, s takšnim Eh, večletnim finančnim okvirjem, s temi rezi, ali res mislite, da bodo evropski državljani zadovoljni ali bodo eh, zadovoljni z eh, temi rezultati ali bo morda prišlo še do večje skeptičnosti do Evrope ali se bodo ljudje morda še bolj odvrnili od Evropske unije. Evropa mora uh, upoštevati probleme državljanov, mora nadaljevati z uh, eh, naložbami v uh, socialni uh, sektor, mora upoštevati skrbi MSP-jev. Uh, Eh, strinjam se tudi s tem, kar so povedali kolegi v zvezi s Turčijo. Mi smo demokratična Evropa in če Turčija eh, krši vse eh, človekove pravice, provocira države kot so Cipr in Grčija in škodi interesom evropskih državljanov, Italije naprimer, ali je možno, da smo Eh, tu uh, posegli v uh, financiranje mm, programa Evropske unije, uh, ohranjamo pa uh, še vedno sredstva za Turčijo. Uh, kako je možno, da uh, ne uh, zamrznemo te predpristopne pomoči za uh, države, ki uh, prezirajo vse, kar nam uh, je pomembno? česa se bojimo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjamo se, da potrebujemo primerjalne tabele. Ne moremo reči, kaj podpiramo in česa ne podpiramo v tem predlogu komisije. Sama lahko rečem, da imam precej eh, težav z našimi sporočili in političnimi cilji tega predloga, ki je na mizi. In dala bom zelo konkreten primer. Ko si pogledamo Erasmus, vsi se strinjamo, da moramo Erasmusu dati več sredstva. To je zelo pomemben program za mobilnost, eh, ki podpira izmenjavo izkušenj, eh, znanj, ne samo med mladimi, temveč tudi med profesori in drugimi po drugi strani pa imamo regije, ki so manj razvite, države, ki so manj razvite in ki ne eh, investirajo v ustvarjanje novih delovnih mest, eh, ki omogočajo večjo konkurenčnost. Če eh, te naložbe znižamo za te regije in te države, potem bo mobilnost postala dokončna, dokončno izseljevanje. Ti uh, uh, ljudje bodo na to ostali v bolj razvitih državah eh, in zato je naše sporočilo to izredno nevarno. Gre namreč za sedemletno obdobje in evropsko prihodnost lahko na zelo negativen uh, način spremenimo. Hvala lepa, gospod Ljub. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, nekaj besed za GUE. Prvič, eh, strinjam se v imenu svoje skupine GUE k temu, da nam je komisija dolžna povedati resnico glede številk. Treba je oceniti politike, ki smo jih izvajali, prav tako bo potrebno tudi sprejeti določene odločitve, zato potrebujemo številke in tudi vi, gospod predsedojoči, eh, ste to izpostavili. Imamo eh, problem nezaupanja eh, in če stvari niso jasne, potem obstaja možnost, da je nekaj prikrito. Na to, glede obsega proračuna, mi želimo, da ni eh, rezov v proračun in to iz preprostega razloga. Govorimo o veliko o brexitu, govorimo o zmanjšanju števila članic Evropske unije, ampak kar je za nas najpomembnejše, so potrebe prebivalstva. In eh, prebivalstvo potrebuje nov zagon Evropske unije. To pomeni, da je treba drugače usmeriti politike, naprimer eh, SKP, pa tudi druge politike. Mi bi si prizatevali za bolj eh, ekološko, socialno in demokratično Evropo. In v kontekstu današnjih usmeritev eh, podpiram to, kar je bilo rečeno v zvezi s proračunom za kmetijstvo. Mi smo močno proti rezom uh, v uh, proračun za kmetijstvo, za kohezijo, prav tako imamo tudi močne dvome glede uh, programov za mlade in uh, skrbi nas to, da imamo višji proračun za obrambo, za Frontex, kajti to kaže, da bo Evropa prihodnosti veliko bolj osredotočena na varnostna vprašanja. Na to še vprašanja verov. Tu imamo nek eh, kontrast med tem, kar nam pravijo, da je treba uh, omejiti politike, po drugi strani pa ne uh, uporabljamo uh, denarja tam, kjer bi ga lahko ustvarili, naprimer uh, davek na finančne transakcije. Po eni strani posegamo v solidarnost, po drugi strani pa imamo. Uh, finančne priložnosti, ki se ne izkoriščajo. Prav tako obžalujemo tudi scenarij glede oglične takse, ki eh, ni eh, dovolj eh, visoka, da bi imela odvračilne ukrepe. Na no to, če se želimo boriti proti nacionalizmu, in identitetni politiki, potem potrebujemo nov zagon za izgradno Evropske unije in to na področju ekologije, demokracije eh, in zato mora biti nov proračun temu tudi prilagojen. Se smem izraziti osebno kot član odbora, preden dam besedo poročevalcem. Prvič, pozdravljam delo komisije. Vem, da ni uh, lahko pripraviti proračun za 2021 od 2027, dokler nismo odgovorili na vprašanje, kakšen bo evropski projekt, kakšno Evropo želimo. In gospa Kalvinjo, glede tega bi vam postavil vprašanje v zvezi z kohezijo. Imamo kohezijske sklade, ki niso v proračunu. Uh, Norveška in Švica uh, prispevata gospod Monti uh, in skupina na visoki ravni je to povedala. Uh, notranji trg ima svojo vrednost in Švica in Norveška za ta dostop do njega plačujeta. Ti, uh, ta sredstva gredo neposredno v kohezijo in ta sredstva se ne pojavijo v proračunu prispevki Švice in Norveške se ne pojavijo v proračunu. In eh, gospod Howard je govoril o eh, Veliki Britaniji. Če bo Velika Britanija prispevala za to, da bo lahko ostala eh, vključena v določene projekte, kaj se bo zgodilo s tem denarjem, gospa Kalvinjo? Ali to pomeni, da se tudi to ne bo pojavilo v proračunu? ko govorimo o koheziji, kje so milijarde, ki jih uplačujeta Švica in Norveška. Na to se strinjam s tem, kar je povedala gospa Gresle, ne gre za to, da bi uh, porabili več sredstev. V Evropi že kar precej trošimo. Včeraj. Uh, sem bil povabljen v skupino, ki predseduje gospa Holmajer v zvezi z vesoljem. Vesolje je res um, naddržavna uh, zadeva, nima meja in uh, Tu imamo programe, kot so Galileo in druge, ki imajo izremno pomembne posledice za državljane. Ampak um, vedno pa se soočamo z nacionalnimi eh, proračuni eh, za, vesoljo, za vesolje. Zakaj eh, to delamo na ravni držav članici, ne na evropski ravni, kar bi bilo veliko bolj učinkovito? Sedaj pa dajem besedo poročevalcem in uh, Začel bom uh, z zadnjimi, ki so spregovorili pri prejšnji razpravi. Gospod Depre, gospod predsedojoči, uh, eh, ne uh, želim podati preveč uh, prispevkov uh, sedaj. Počakal bom na uh, dokumente, tako da bomo lahko videli, uh, katere spremembe so bile upeljane in na ta način bomo lahko na bolj pameten način o tem razpravljali. Mislim, da sta ti dve etapi ključnega pomena, potrebujemo številke, ki so primerljive in na to eh, potrebujemo tudi eh, vsebinsko razpravo o programih. Gospod Levandovski. Ja, tudi jaz čakam na primerljive eh, številke. Torej, zadnji proračun, eh, na katerem sem delal, je bil tudi proračun 27 eh, in ne 28, kajti takrat se Hrvaška še ni pridružila Evropski uniji. Gospod Olbricht. Mislim, da smo pričakovali da bomo lahko s komisijo skupaj delali in da bomo soočeni s težavami eh, pri odnosu z svetom. Če želimo biti v isti barki s komisijo, potem nam mora komisija tudi zaupati in eh, mora z nami deliti številke. Če ne bomo razumeli številke, potem to ni nič posebnega v politiki. Ampak, če eh, strokovnjaki prihajajo z različnih koncev in če iste številke na posem drugačen način eh, analizirajo, potem imamo težave. Z političnega vidika, tudi če ima gospa Gresle prav glede eh, kohezijskih skladov, res v kohezijski sklad za 45 odstotkov eh, je eh, politično eksplozivno. Tu ne gre za 5 ali 10 ali 15 odstotkov, za 45 odstotni res gre. Kaj pa, če ne bomo imeli lastnih verov, ki bodo šteli kot uh, eh, veri? Če se države članice ne bodo strinjale, kaj bomo naredili? kaj bomo naredili, če do tega pride? To je odprto vprašanje. No, če ne bo lasnih verov, potem ne bo več tega finančnega okvira. Gospa Toma. Hvala lepa, gospa Kalvinjo, za vaše uh, prispevke. Torej, sama sem bila spošljiva in želela bi, da je tudi komisija do parlamenta spoštljiva. Uh, vam bom dala nekaj primerov. Uh, imamo um, gospoda komisarja, ki trdi o tem, da bo prišlo do o, podvojitve stroškov, uh, eh, da podvojitve uh, sredstev gre pa za. Um, 20 milijard več, se pravi od 66 do 86 milijard, to za meni podvojitev. Uh, na to imamo uh, res uh, v kohezijsko politiko 45 odstotkov, na to niste odgovorili na uh, ta uh, manever, s katerim ste prikazali uh, porast 1,1 uh, odstotek uh, pri tem pragu, na to uh, Eh, pri eh, Erasmusu, eh, vidimo, da ste vključili Interrail, kar pomeni, da zopet sploh ne pridemo do 77 odstotkov. Vidite, da te številke niso pravilne in zaključek je ta, da so zadeve res nujne. Če se ne moremo strinjati glede številk, potem bomo v našo rezolucijo vključili naše številke. In borili se bomo na to temo. In to mislim, da je nekaj, česar si nihče ne, ne želi. Naš rok za vlogo rezolucije mislim, da je v ponedeljek, imamo manj kot en teden. Torej, ali bomo v tem tednu našli način, kako uh, se lahko strinjamo glede metodologije, kot je povedala kolegica Gardija Zabal, metodologije glede celotnega okvira. Lahko imamo dve različni metodologiji, lahko imamo dve tabeli, ampak za celoten okvir, ne pa da uporabimo metodologijo glede na to, kaj eh, koristi eh, komisiji ali ne. Enako velja tudi za Združeno kraljestvo. Mislim, da je res. Eh, nujno, da stvari postavimo na pravo mesto in da delamo na istih številkah, sicer bomo imeli številke parlamenta, številke komisije in jutri morda tudi številke sveta. Težko bo priti na ta način do rešitve in zato je treba v tem tednu eh, zagotoviti, da bomo delali s skupnimi eh, številkami. Sicer bomo mi vključili številke parlamenta. Dobro. Poskušajmo biti čim bolj mirni, izognimo se polemikam v zvezi s številkami. Gre za projekt, za vizijo, za ambicijo. Gospa Kalvinjo, morda lahko vi zaključite to sejo. Hvala lepa, gospod predsedojoče, in hvala vsem poslancem za komentarje mislim, da so ti eh, konstruktivni in da nam bodo pomagali pri skupnem delu. Tri eh, kratke točke. Ne bom šla sedaj v podrobnosti različnih vprašanj. Res potrebujemo ta tehnični seminar, Pripravljena sem se vam še enkrat pridružiti in govoriti o podrobnosti. V svežnju, ki smo ga objavili, imamo sporočilo, imamo grafe, ki uh, vključujejo tudi številke, ki jih je komisija eh, objavila in vidite tudi eh, dolg seznam programov s številkami, zato vas vabim, da si ta dokument pogledate. Prav tako smo uh, objavili tudi eh, dokumente v zvezi z eh, pregledom eh, izdatkov. Gospa Gresle je te dokumente tudi omenila, predpostavljam, da jih je preštudirala. Kot je povedal gospod Depre, Zaenkrat je to na mizi in morali bomo počakati na podrobnosti programov. Prvi eh, svežen je eh, predviden za konec tega meseca, tu gre za kohezijo in kmetijstvo. In na ta način boste lahko prejeli neke osnove in do 12. junija mislim, da bo vse lahko na mizi. Eh, Rada bi vam zagotovila, da nekaterih vprašanjih lahko delamo že zdaj, za ostale pa velja, da bomo morali počakati do um, uh, trenutka, ko bomo razpolagali z informacijami o programih. Uh, kolegi o tem še ni odločil. Nekateri ste govoriti, govorili o lastnih uh, verih, Eh, mi smo precej delali na tem, imamo tudi delovni dokument, eh, ki je objavljen na to temo. Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, da smo si pogledali vse eh, opcije v poročilu Monti, pa tudi druge opcije, ki niso vključene v to poročilo v zvezi s plastiko, naprimer. In nekatere od teh opcij smo sprejeli, druge ne na to eh, glede eh, davka na finančne transakcije. Imamo eh, tudi drugo možnost v zvezi z digitalnimi transakcijami in Mi smo bili mnenja, da ne moremo računati na to, da bo ta zakonodaja dovolj hitro sprejeta, zato da bi to lahko vključili v proračun. E, to ne pomeni, da smo opustili e, upanje, da bo to sprejeto, ampak e, do te zakonodaje bo verjetno prišlo. Eh, v času večletnega finančnega okvira. Na to glede eh, prispevkov tretjih držav, vprašanje, ki ste ga postavili vi, predsedujoči, nekateri. Mm, prispevki so eh, torej neposredni bilateralni prispevki državam eh, in eh, ti prispevki ne gredo skozi evropski proračun. V prihodnosti, če bomo imeli prispevek Združenega kraljestva, potem bo to odvisno od narave sporazuma. Lahko bo to dohodek za specifičen program, lahko pa bo to prispevek za večletni finančni okvir. To je situacija Brexita. Sedaj ne bomo imeli več lastnih sredstev iz Drugega kraljestva, ampak če bo prišlo do sporazuma, glede na sedanjo pogajalsko situacijo bo lahko prišlo do tega, da bomo imeli druge, druga sredstva Združenega kraljestva, ki bodo vključena v evropski proračun, ki ne bodo specifično dodeljena določenim programom. Rada bi izpostavila to, da smo res želeli poenostaviti tako imenovano galaksijo. Imam uh, zelo lepo prosojnico na to temo. Želeli smo uh, eh, vključiti evropski uh, Eh, sklad za eh, razvoj. Želeli smo eh, združiti različne finančne instrumente in tudi približati različne instrumente, ki so povezani z evroobmočjem. Naredili smo res veliko za to, da bi poenostavili to zapleteno arhitekturo. In tendenca za prihodnost ni ta, da imamo prispevke, ki niso vključeni v proračun, temveč nasprotno. Še enkrat se vam zahvaljujem za vaše prispevke. Razumem, da potrebujete več jasnosti in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo to naredili čim prej. Lahko računate na nas, da bomo uh, naredili vse, kar se da. Hvala lepa, gospa, za to, da ste nas nam pridružili. Hvala za uh, vaš prispevek eh, in. Uh, Vnaprej se zahvaljujemo komisiji za eh, večjo jasnost, za poenostavitev in tudi za to, da eh, se bomo v prihodnosti izognili tej proračunski galaksiji. Ampak eh, zanima me, gospa, zakaj prispevki Švice in Norveške ne gredo v evropski proračun, temveč neposredno državam. Kako je to upravičeno? Kolega je poskušal pogledati eh, podrobnosti. Sama razumem to uh, tako, da, je, uh, da to temelji na medvladnem sporazumu, tako kot Evropski um, sklad za razvoj, ki temelji na medvladnem uh, sporazumu. V preteklosti bo to del te. Uh, European Peace Facility uh, bomo videli, kaj bomo lahko vključili v proračun v prihodnosti, ampak eh, ta hip ne morem predvidevati, kakšna bo narava eh, prihodnih odnosov z Rudnim kraljestvom, glede na to, da se nismo še strinjali eh, glede odhoda. Ne, gospa, bom bolj jasen. To, kar je v proračunu, niso vsa sredstva, ki so predvidena za kohezijo. In če želimo večjo preglednost, potem moramo vedeti, uh, kakšna so sredstva, ki jih vsaka država prejme, vključujoč eh, sredstva Norveške in Švice. Dobro, hvala, hvala za pojasnila. Na ta način eh, ne bomo več imeli eh, dvomov glede vaših namenov in ob 14.30 bomo nadaljevali z skupno pred, javno predstavitvijo z odboroma eh, za nadzor proračuna in eh, za, z odborom um, Libe. Konec se je zaenkrat.